najprej seveda dobijo kolegi poročevalci. Kot prvi je na vrsti gospod Horgi Sebastija. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, morali bi si čestitati za soglasje, ki smo ga dosegli pri tej resoluciji. Gre za eh, dolgo in kompleksno resolucijo in ko govorimo o Etiopiji, je to nujno potrebno. No, eh, tukaj se želimo zoprstaviti eh, zatrti v strani vlade eh, protestov. Eh, to so bili ljudje, predvsem kmete in živinorejci, ki so protestirali proti širjenju mesta Adis Abeba. Ti ljudje bi pa potem ostali brez pašnikov in brez prostora. Več kot 140 ljudi je v teh protestih umrlo in proti temu protestiramo. No, eh, poleg tega pa smo eh, resolucijo še razširili, eh, pogledali smo, kaj se nasplošno dogaja v Etiopiji. Kakšna država je to? To je država z neuspešno demokracijo, samo ena stranka vlada, vse čas se izvaja zatiranje različnih etničnih skupin, naprimer oromov in drugih, ogromno je beguncev. Veliko jih potem od tam pobegne v Evropo. Poleg tega se tam uh, izvaja protiteroristična zakonodaja za zatiranje različnih skupin. Uh, zaprti so tudi evropski državljani. Eh, Etiopija ima ključno vlogo v svoji regiji, ampak to ne sme biti izgovor za stališče Evropske unije. Evropska unija mora zahtevati uh, da Etiopija eh, izpolnjuje vse zahteve iz eh, konvencije o človekovih pravicah. Etiopija je tudi ena eh, najrevnejših držav. Stopna revščine je tam neverjetno visoka in Evropska unija je glavna donatorka EU oziroma Etiopiji. Zato moramo še posebej ustrajati, da se tam izpolnijo vse zahteve, ki se tičejo človekovih pravic. Hvala najlepša hvala zdaj pa gospa izabela adinolfi za eno minuto izvolite Hvala, gospod predsedujoči. Svoboda izražanja je temeljna pravica in to je treba verovati, tako kot to predvideva sporazum iz Kotonuja in Afriška listina. Vsi se moramo um, držati tudi mednarodne deklaracije o človekovih pravicah. Brez tega ni demokracije. Zato je treba vzpostaviti politični dialog, ki je vključujoč in pregleden med vsemi predstavniki uh, političnega civil, civilnega življenja. Um, Afriška celina je krasna celina, ima veliko virov, vendar eh, plačuje eh, kolonialistično eh, ceno in izkoriščajo se te vire. Vendar Afrika se mora tudi emancipirati, padajo tudi v nove oblike neokolonializma ki so pogosto v znamenju eh, svobodne trgovine in trgovinskih sporazumov. Hvala gospod Denopli, gospod Demesmeka. Eno minuto. Hvala gospod predsedujoči. Etnične delovne, eh, narodne skupnosti, kot so Aromi, Romi in drugi, imajo, eh, so v težki situaciji, so cilj organiziranega nasilja v vzhodni Afriki, v Etiopiji. Etiopiji je to um, država, ki se gospodarsko sicer dobro razvija, vendar položaj na področju človekovih pravic je zelo slab. Um, gospodarska rast ima tudi temno plat. Um, naprimer, novinari so ogroženi. Um, veliko je tudi oporičnikov v zaporu in novinarjev v zaporu. In reforme se izvajajo, ne da bi gledali na posledice za prebivalstvo. Naprimer je to načrt za širjenje mesta Addis Abebe hoteli so razširiti mesto. Proti temu eh, so potem potekali protesti, ki so jih eh, zatrli in 140 žrtev je bilo. Potem so opustili ta načrt in se je vrnil mir, vendar je situacija še naprej prekarna, ker ni politične svobode. Če Etiopija želi zagotoviti gospodarsko rast eh, in če želi biti prejemnik donacij Evropske unije, se mora spremeniti. E, gospa Becerčera, oprostite. E, gospod e, Pospišil, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. V imenu naše skupine želim podpriti ta, ta predlog resolucije. Razpravljamo o zadevi, ki se nanaša na človekove pravice in že po nekaj mesecih se ponovno ukvarjamo z Etiopijo kaj ti dogajajo se stvari v Etiopiji in to so povedali tudi že nekateri drugi. Um, več kot 140 oseb je bilo žrtav um, med mirovnimi protesti v Addis Abebi. Um, mnogi so uh, bili člani etnične skupine Oromov. Um, In sicer so se bali, da bodo izgubili pašnike, če bodo reširili uh, Območje glavnega mesta, položaj na področju človekovih pravic v Etiopiji se slabša in zato moramo že spet se ukvarjati s to državo. Um, kajti mi se, nam so človekove pravice seveda pri srcu. Evropska unija mora protestirati proti ravnanju etiopske oblasti, etiopske vlade, kako ravna z opozicijo, s tem uh, zapira, pošilja v zapor. Um, opozicijske politike oporečnike, ni svobode izražanja. Etiopija je med desetimi državami, kjer so novinari najbolj zatrti. Govorimo o tem o um, nevladnih organizacijah, o drugih aktivistih, ki jih prav tako zapirajo. In sicer je zakonodaja takšna, da Eh, ne moreš sodelovati v eh, dejavnostih neprofitnih organizacij ali nevladnih organizacij. Država potrebuje pomoč eh, Evropske unije, vendar to pomoč moramo vezati na stanje človekovih pravic in demokracije v tej državi. Seveda jim moramo pomagati, vendar samo pod pogojem, da se bo izboljšala situacija na področju človekovih pravic in da bo vlada sprejela ukrepe v tej smeri. Gospod Becera Bastečera, eno minuto, gospa. Hvala, gospod komisar. Eh, evropske države članice imajo več kot 500 milijonov državljanov in eh, se kregajo o tem, kako si bodo razdelile hm, begunce, ki jih je tukaj pri nas 160 tisoč, eh, revna Etiopija pa jih ima že 700 tisoč. Vendar pa to eh, situacijo lahko rešimo samo, če bomo skupaj eh, ukrepali in se lotili vzrokov migracij. Novembra smo eh, govorili o migracijah iz Afrike. Omenjenih je bilo tudi okrog 200 milijonov evrov. Mm, kakšno vlogo bo parlament igral pri teh načrtih? moramo se zavedati tudi, da se v Etiopiji kršijo človekove pravice. Iz sklada za razvoj eh, bo Etiopija v letih od 2014 do 2020 dobila nekaj več kot 700 milijonov evrov. Moramo zagotoviti tudi ustrezne instrumente za boj proti kršitvam človekovih pravic. Hvala. Hvala. Gospa. Mm, monsieur le président sur l'éthiopie depuis dix ans ce. to je prva resolucija po desetih letih o etiopiji in to veliko eh, razloži. Eh, v Etiopiji eh, vlada represivna klima, vse čas se kršijo človekove pravice, Eh, veliko je mučenja, kriminalizacije skupnosti LGBTI, potem izvensodni poboji, eh, priprtja brez osnove in tako naprej. Eh, poleg tega pa Etiopija zdaj želi izvesti velik urbani projekt in uničiti velike količine zemlje, ki jih imajo zdaj kmetije. Poleg tega se Etiopija sooča s hudo sušo. Pet milijonov otrok in še veliko več drugih ljudi eh, potrebujejo pomoč v hrani. Ogromno je beguncev. Eh, iz Etiopije prihaja največ eh, afriških beguncev v Evropo. Evropska unija je iz Etiopije v kartonskem procesu naredila enega največjih partnerjev v migracijski politiki. Vendar pa se zdaj imigrante vrača. Etiopija je zavrnila sprejem vrnenih beguncev, eh, predvsem, če prihajajo iz drugih držav afriškega roga. Treba je v Etiopiji zagotoviti eh, več demokracije. Evropska unija eh, si je prizadevala za večjo kulturno in versko diversifikacijo, vendar pa obstaja še veliko dela. Hvala. Hvala. Gospod Antonijo, predvsej eno minuto. Hvala. Že nekaj mesecev v Etiopiji prebivalci območja Rumi eh, protestirajo proti širitvi meja glavnega mesta Addis Abebe in sicer na njihovo območje. V preteklosti je to že povzročalo velike težave Eh, kmetom, ker so morali zapustiti svoje območja in živijo v veliki revščini. Ko so uh, se protesti začeli, je situacija uh, kritična. 140 jih je bilo ubitih in veliko jih je bilo tudi pridržanih. Razen tega je od 2005 velika humanitarna kriza v tej državi. Zato želimo, da bi to nasilje in kršitev človekovih pravic se takoj prenihala. Eh, zavedajoč se, da Etiopija sodeluje pri vprašanju migracij z Evropsko unijo, da pa moramo tudi svoje donacije tej državi bolj nadzorovati, tako da ne bodo uporabljeni za kršitve človekovih pravic, eh, tako kot se je zgodilo v primirih, ki jih tu navajamo. Hvala, gospod Panceri. Sedaj pa eh, so na vrsti predstavniki političnih skupin. Prva za skupino SND gospa ana gomes minuto. repressão de manifestantes ou roma em Addis Abeba. Torej, v Addis Abebi je pri demonstracijah umrlo 140 ljudi, to so samo najnovejši dogodki. Uh, o katerih slišimo iz Etiopije. In to eh, je primer za to, kar se dogaja kritikom vlade že dalj časa. In sicer fabricirajo teroristične obtožbe, da bi eh, lahko zatirali študente in druge protestnike. Potem financiranje razvojnih eh, organizacij je prav tako obvirano. um, um, ljudi preganjajo iz eh, svojih ozemelj, naprimer um, narod Oromov in vse to se dogaja pod, pred očmi Evropske unije, tudi Združeni narodi iz ZDA samo gledajo eh, križem rok, tej državi še vedno dajemo denar, ta politika pa ni trajnostna in ni v skladu z našimi načeli in vrednotami nasprot, je, nasprotno. S tem se spodbuja nadaljna nestabilnost in tu gre naprimer tudi za to, da eh, od arabske pomladi dalje vemo, da se včasih tudi zatakne. Eh, In zato potrebujemo več podpore za človekove pravice tudi v Etiopiji. Sedaj pa gospod Jakobčič, hvala gospod predsedujoči. Predolg je opis eh, nedemokratskega delovanja etiopske oblasti. Žal nam je, da je to ena najrevnejših držav na svetu, ampak na drugi strani ta opis vključuje tudi zlorabo antiterorističnega zakona, eh, tako da se z uporabo tega zakona izvaja represija nad opozicijo, nad novinarji, eh, nasplošno rečeno nad javnostjo. Vse to, eh, kar je manjšina v, Evropi, v Etiopiji, se ne ravna Po, z, z manjšinami se ne ravna um, demokratično. Obstaja sicer masterski načrt za Um, Addis Abebo. In sicer um, želijo oduzeti ozemlja Romom, ampak um, etiopske oblasti morajo začeti dialog z nami, z druženimi narodi, tako da bomo videli, kako nadaljevati eh, z donacijami Etiopiji, kajti želimo seveda vse dobro tej državi in predvsem tudi prebivalstvu. Hvala. Gospa Paloma Lupes Bermeho. Hvala. Najprej se želim zahvaliti vsem skupinam za skupno delo, s katerim so obsodile eh, represijo etiopske vlade. Eh, poleg tega opozarjamo tudi na hudo krizo v eh, Etiopiji. Veliko je beguncev, 700 tisoč iz celotne regije. In treba je nekaj narediti, da se situacija spremeni. Treba izpustiti politične zapornike in zagotoviti spoštovanje človekovih pravic. Evropska odgovornost eh, pa mora iti dlje od teh pozivov. Gre za ekonomsko odgovornost. Eh, treba je vključiti Etiopijo v globalno trgovino. Mm, eh, to, da Etiopija ni vključena, poslabšuje situacijo, poleg tega se jemle zemljo kmetom in slabšajo se socialne pravice. Želim povedati, da vlade ne bi smele. Eh, tretjim eh, državam eh, preprečevati sporazumov oziroma da jih ne smemo sklepati, dokler se človekove pravice ne spoštujejo. Predvsem si je treba prizadevati za izboljšanje socialnih in ekonomskih pravic v regiji. Ti pogoji so tisti, ki morajo imeti ključno in vodilno vlogo, ne pa samo paljativni učinek, kot uh, si za to prizadeva komisija. Hvala. Hvala. Sedaj pa Andrej Smemikins. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Etiopija eh, je zelo bogata civilizacija, torej na tisočletje eh, so tam živeli eh, narodi mirno drug z drugim. Ampak sedaj se eh, soočamo s kršitvami človekovih pravic, kar seveda tudi ogroža politični in družbeni razvoj v tej državi. Um, širitev Addis Abebe je samo en drug eh, nadaljen primer za tako kršitev. Um, zatrtje protestov, omejevanje delovanja nevladnih organizacij, um, politična premajhna zastopanost etničnih skupnosti, to je realnost v Etiopiji. EU je glavni donator in mora seveda uporabiti vsak instrument, ki ga ima na voljo, da opozori na te probleme. Etiopija ima potencial, da postane več kot je danes in mi moramo ponuditi roko, ki pomaga. Ampak eh, sedanji sistem se mora spremeniti in to čim prej, kajti eh, sistem, kako sedaj ravnamo s to državo, ni ustrezen. Hvala. Sedaj pa pritegni pozornost predsedujočega, gospod Polčak je na vrsti prvi v tem delu razprave. Hvala, gospod predsedujoči. Skupaj s kolegicam in kolegi sem prepričan, da je, so represalije proti civilistom, proti političnim zapornikom ali proti novinarjem, potem velika revščina, to prav gotovo eh, ni eh, lepa podoba tega, te države. Eh, in tudi um, kriza v zvezi z begunci je mogoče samo višek vseh teh problemov. Moramo opozoriti etiopsko vlado, da um, mora spoštovati demokratična načela. Eh, star čas, eh, čas starih imperijev je minil in zato moramo izraziti in eh, tudi obsoditi to državo in našo razvojno pomoč vezati na napredke v tej državi. Hvala. Potvrja. Hvala. Torej, um, Pri mirovnih demonstracijah so obili številne protestnike v Etiopiji, razlastili so kmete na nelegalen način, uporabili so brutale ukrep, brutalne ukrepe za trtja protestov. Romi že dolgo trpijo zaradi tega od 2011 dalje. In tudi druge protestnike so usmrtili, ki so protestirali. Eh, proti določenim ukrepom. Gospa Mogarinjeva je pozvala k konstruktivnemu dialogu o tem. Vlado, vlada je bila seveda tudi pod pritiskom in je sedaj napovedala, da bo umaknila načrt za nadaljni razvoj glavnega mesta. Gospe in gospodje, ampak s tem se ne moremo zadovoljiti. Vlada, torej moramo storiti vse, kar je v naših močih, da bomo se borili proti takšni politiki prebi, eh, etiopske vlade. Hvala. Sedaj pa komisar Niven Mimica za komisijo, prosim. Hvala, gospod predsedujoči, gospi in gospodje. Evropska unija in njene države članice imajo iskren dialog, regula, reden dialog z Etiopijo o človekovih pravicah in demokraciji. Naše redno stalno sporočilo je, da mora ekonomski in družbeni razvoj eh, potekati z roko v roki tudi z eh, napredovanjem na področju človekovih pravic in demokracije. Civilna družba, svoboda izobra, iz, izražanja so ključnega pomena za ustvarjanje varne države, ki bo tudi ekonomsko uspešna. V tem kontekstu eh, Evropska unija spremlja dogodke na območju Oromov um, v zvezi z načrtom širjenja mesta Addis Abebe in smo zaskrbljeni zaradi tega. Prišlo je tudi do etničnih spopadov v območju Amharcev. Sicer ni bilo to tako v središču pozornosti, ampak tudi tam so bile žrtve. 23. Eh, decembra lanskega leta je predstavnik službe za zunanje zadeve pozval k mirnemu reševanju teh uh, sporov. Torej, treba je začeti konstruktivni dialog za to. Um, um, in seveda je treba raziskati tudi vse, um, vso nasilje, ki je bilo, um, ki so je bil, eh, katerega žrtve so bili um, civilisti. In z, um, etiopskimi oblastmi. Smo se o tem pogovarjali v Etiopiji, pa tudi v Bruslju, ko je minister za zunanje zadeve bil pred kratkim na obisku in sicer 13. januarja je obiskal gospod Mogorinjevo. In on je eh, rekel, da je ta načrt za širjenje mesta bil umaknjen. Etiopija se sooča s številnimi drugimi izzivi in tudi tu sodelujemo z vlado. Prebivalstvo se je dramatično povečalo v zadnjih desetletjih in ima sedaj več kot 100 milijonov ljudi. To je seveda izziv, kar zadeva ustvarjanje delovnih mest, zagotavljanje storitev in zmanjšanje revščine. Prizadevanja uh, um, um, in tudi eh, torej suše in El Niño um, so privedli do tega, da 1,2 milijona uh, ljudi uh, um, potrebuje nujno živilsko pomoč. In to seveda ogroža socialni in družbeni razvoj in ekonomski razvoj države. Evropska unija zato zagotavlja uh, politično in finančno pomoč za izboljšanje situacije na področju človekovih pravic v Etiopiji in to se mora nadaljevati. Usporedno pa je treba eh, podpirati vlado tudi pri zmanjšanju revščine in pri reševanju humanitarnih vprašanj. Etiopija je največji upravičenec eh, iz ustreznega sklada Evropske unije z 450 milijoni um, oziroma 45 milijonov evrov. Um, in seveda um, je namenjen tudi denar iz eh, sklada, iz ustreznega sklada za reševanje migranske krize Etiopiji. Etiopija pa ima od eh, politika odprtih vrat in je država, ki ima največ beguncev v Afriki. Več kot 700 tisoč jih živi tam. Uh, V EU moramo zagotoviti pomoč za to, podporo z regionalnimi eh, programi za afriški rok in tudi z eh, skupno agendo o migracijah in mobilnosti, ki smo jo pred, podpisali pred kratkim. Etiopija je pomemben partner za Evropsko unijo na številnih področjih migracije, podnebne spremembe, regionalni mir in stabilnost. Gre za konstruktivn angažma pri vseh tih vidikih, ki so pomembni za Evropo, za Etiopijo in za celotno regijo. Obenem bo eh, Evropska unija poudarjala pomen človekovih pravic v Etiopiji in bo podpirala Etiopijo pri spoštovanju temeljnih eh, pravic eh, prebivalstva. Hvala. Hvala, gospod komisar. Prejel sem sedem osnutkov resoluciji eh, za zaključek te razprave. Razprava je zaključena, glasovanje pa bo potekalo neposredno po naslednji razpravi čez nekaj minut. Torej, Eh, omenjena naslednja točka, na dnevnem redu pa je Severna Koreja. Besedo najprej dobijo poročevalci. Prvi, gospod Davor Škrlec, dve minuti. To, kar počnete, je popolna kršitev pravil približno 40-45 eh, od 751 poslancev nas je tu. In eh, me lahko prosim, lepo gospod predsedujoči, razsvetlite, zakaj tisti, ki se potrudimo in ostanemo tu popovdne, zakaj ne dobimo besede v postopku proste razprave. In če se iz kakršnega koli razloga pač že odločite, da nam besede ne date, se mi ne zdi, da bi bila neka minimalna raven kolegijalnosti ta, da nam vsaj vnaprej poveste, kakšen postopek ste predvideli in ali nam boste dali besedo ali pač ne.